kolegice in kolegi. Svoboda medijev in pluralizem medijev sta dve temeljni vrednoti EU in Turčija je država kandidatka, s katero se pogajamo o pristopu. Naši odnosi z državami kandidatkami pa morajo biti sveda odnosi, eh, ki jih eh, predvsem odlikuje iskrenost in zaupanje. Zato je pomembno, da Turčiji povemo, kje je napredek, kje pa nas eh, tudi skrbi, da prihaja do nazadovanja problem z svobodo izražanja in svobodo medijev v Turčiji ni nič eh, novega. Z velikim začudenjem smo gledali eh, racije proti novinarjem in aktivistom po nemerih v Gezi parku. Zdaj je prišlo včeraj ponovno do racij proti kritičnim medijem in skrbi nas, da je to znak tega, da